Opozarjam vas, da a, bomo imeli poimensko glasovanje od samega začetka, to je prosim vas, da sedete svoja mesta, ker boste morali uporabljati elektronske glasovalne kartice. L'ordre du jour appelle le vote. Na dnevnem redu imamo poenostavljeni postopek za poročilo gospoda Koste o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva z Združenimi državami. Torej, glasujemo s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Le vote est ouvert. Glasujemo, prosim, kolegice in kolegi. le monde a voté Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Na dnevnem redu imamo zdaj glasovanje s poenostavljenim postopkom o poročilu gospe Wallis, skupni sistem trgovine za ovalbumin in laktalbumin. Glasujemo poimensko, glasujemo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Na dnevnem redu imamo zdaj glasovanje po poenostavljenem postopku poročila Wallis, skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družbe iz različnih držav članic. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Na dnevnem redu imamo sedaj poročilo Botopolus, jezikovna ureditev, ki se uporablja zoper odločbe sodišpa za uslužbence Evropske unije. S poimenskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Prehajamo zdaj na poročilo Belder, trgovinski in gospodarski odnosi z Zahodnim Balkanom. Po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj prehajamo na poročilo McGuinness, skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni. Po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Na dnevnem redu imamo poročilo gospe Grabovske, možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe, poimensko glasovanje. Gospod Bisli, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Videti je, da imamo kar nekaj problemov z glasovanjem. Torej, ali naj zapišemo torej, tudi pozitivne glasove za vsako poročilo, ker imamo težave z glasovalnimi napravami. Bomo takoj poklicali.